izvajajo to vrstno zatiranje. Trenutno je 78 takšnih oseb na seznamu Evropske unije. Hvala. Hvala lepa, gospod komisar Dali. Sedem predlogov resolucij smo prejeli, s tem smo za razpravo zaključili. Glasovanje pa sledi sedaj. Najprej glasujemo o varnostnih razmerah v Sahelu. Prejeli smo sedem predlogov resolucij in en predlog skupne resolucije šestih pričnih skupin. Glasujemo. Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejeto. Prehajamo na glasovanje o resolucijah o nekaznovanosti na Filipinih. Tudi tu imamo predlog, skupni predlog resolucije sedmih skupin. Kolega Silvestris pa je prosil za poimensko glasovanje. Je kdo proti? Ne, glasujemo torej poimensko. Zdaj pa jaz nimam svoje glasovalne kartice tam je na mojem mestu. Tako, glasujemo, prosim. Albert, lahko pomagaš? 100. 44. No, normalno naj ne bi glasovali za nekoga drugega, ampak kot vidite, sem kolega za to izredno prosil. Hvala lepa. Ste vsi glasovali? A mi boste prinesli kartico? Prijazno, hvala lepa. Se opravičujem, spoštovani kolegi, za to. Tako, zdaj ne bo prišlo do kontroliranega, do kontrolirane kršitve. Tako ste vsi glasovali, konec glasovanja. Soglasno sprejeto s tremi vzdržanimi glasovi. Zdaj pa sledi še glasovanje o položaju etničnih manjšin v Iranu, tudi tu imamo skupno resolucijo, prav tako več eh, delegacij. Amandma številka ena je bil umaknjen, glasovati pa moramo o odstavku sedem, kjer pa ima kolega posled ustni amandma, izvolite. Tu je govora o diskriminaciji nešitskih eh, muslimanov, potem pa pridemo k Bhajom. To želimo razširiti in izredno omeniti tudi kristijane, asirce in eh, druge verske manjšine. Zato predlagamo naslednje besedilo. Torej, pregon verskih manjšin, kot so nešijitski muslimani, asirci in druge krščanske skupine in potem pridejo Bahaji. To je torej ustni amandma, gre to, da se izredno omeni asirce, kristjane in druge manjšine. Hvala lepa. Je kdo proti? Zdi se, da ne. Potem glasujemo o prvotnem besedilu s to spremembo, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. To je pa še končno glasovanje o tej resoluciji s prejetim amandmajem in sicer poimensko glasujemo, prosim. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Tudi tokrat soglasno sprejeto in le dva vzdržana. S tem smo zaključili glasovanje. Gospa Dekajzer j'ai voté mais j'ai retiré ma carte peut-être un peu vite et ça s'est éteint. Ja, sem glasovala, ampak nekoliko hitro sem omaknila kartice. Ne vem, ali ste zabeležili moj glas, ampak to sem hotela še povedati. Ja, bomo preverili in bomo pogledali, kako je s tem. Kolegice in kolegi iz skupine ELS in eh, SD sem dobil eh, predlogi za imenovanje v delegacije in eh, odbore, v, kolega, v odbor za okolje kolega Ulman, v odbor za promet kolega Koza in v odbor za kmetijstvo kolega Andrija. Je kdo proti? Ne. S tem so ta imenovanja tudi potrjena. Zapisnik današnje seje bo na volje na začetku naslednje seje. Če se strinjate, bom posredoval.